Zasedanje, ki je bilo prekinjeno 14. aprila, se nadaljuje. Drage kolegice in kolegi, velika večina najbrž še ve, eh, kaj smo počeli 26. aprila 1986.